Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung eröffnen. In kolegice, začeli bomo z zasedanjem. Kar se tiče dnevnega reda, predlagam, da začnemo z razgovorom z Borisom Tarašukom, ki ga poznamo že iz prejšnjih obiskov parlamenta. Ukrajinska vlada ga je poblastila kot posebnega odposlanca za vprašanja, ki so povezana z Krimom. Mislim, da smo s tem dobili tukaj dobrega sogovornika. Kolega Galer se strinja s tem, da njegovo točko, o delegaciji za odnose s afriškim parlamentom danes obravnava samo uh, odbor AFED skupaj z odborom za razvoj. Sporočil za vas nimam, tako da lahko kar začnemo s četrto točko na dnevnem redu. Gre za pogovor z gospodom Borisom Tarašukom. Naj uh, podam samo nekaj uvodnih besed. Predstavnik ukrajinskega parlamenta je želel priti sem, zato da bi predstavil nedavne dogodke v Ukrajini. Želel bi podati neko vsebinsko pripombo k temu. Glede na ukrajinsko ustavo je ravnanje Ruske federacije popolnoma protiustavno. Potem drugič, jaz sem sodeloval eh, pri pogajanjih med zunanjimi ministri in pa eh, predstavniki opozicije z, te, z takratnim predsednikom Janukovičem. Takrat se je prva točka dogovora glasila, da bi v roku 48 ur popolnoma, eh, ponovno začela veljati ustava iz leta 1994. Predsednik Janukovič tega ni podpisal, zapustil je Kijev in s tem ni izpolnil svojih zavez. Pravzaprav se je izognil odgovornosti, prevzemu odgovornosti za svojo odsotnostjo. Tega dogovora se ni držal. Vseeno je torej ta ustava danes legitimna in veljavna. Prav tako je v dogovoru bilo zapisano, da bi v roku desetih let parlament izvolil novo vlado in to se je zgodilo. Torej, dogovor je tukaj bil spoštovan. Tretjič. Parlament, ki je sprejel to odločitev, je legitimni izvoljeni parlament, ki je z veliko večino, tudi tistih, ki so prej pripadali stranki regiji, glasoval za to vlado in za to ustavo, za tega predsednika parlamenta in za tega začasnega predsednika. Se pravi, danes so to popolnoma legitimne institucije in uh, postavljanje njihove legitimnosti pod vprašaj ni spremljivo. Naslednja točka. V zadnjih mesecih sem večkrat obiskal Ukrajino na Majdanu nisem srečal nobenih fašistov, ampak ljudi, ki so se zauzemali za pravno državo in za državljanske svoboščine. In prav tako nisem doživel tega, da bi kdorkoli diskriminiral rusko prebivalstvo. Čeprav so to glavni očitki, fašisti in pa proruska šikaniranje. Vendar pa je to samo ruska propaganda, ki je bila od začetka decembra zgrajena na umeten način. Ampak zato ni nobene realne utemelitve. Ni res, da bi bilo treba zaščititi rusko govoreče prebivalce Ukrajine. To so ljudje z ruskim poreklom, ampak imajo ukrajinsko državljanstvo. Zakon o jezikih ni nikoli stopil v veljavo, tako da tudi ta argument ne zdrži vode. Ti argumenti, ki torej krožijo, niso utemeljeni, ampak so zgolj. Um, predmet neke politične manipulacije tistih, ki sanjajo o starem imperije, o, imperiju. E, to je moja analiza. Kako se da ravnati v tem trenutku, to pa mora biti predmet resne analize in o tem bomo razpravljali potem, ko bo gospod Tarašuk poročal o svojih pogledih na trenutno dogajanje v Ukrajini. Boris, imate besedo. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Um, Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani odbora. V čast mi je, da lahko danes eh, govorim tukaj pred vami. Upal sem, da vam bom lahko poročal o zmagi ukrajinskega ljudstva nad diktatorskim režimom. Po treh mesecih miroljubnih protestov. Tisti Ti protesti so se začeli kot odziv na odločitev takratne ukrajinske vlade, da ne bo podpisala pridržitenega sporazuma z Evropsko unijo. Prvič v evropski zgodovini je celotno prebivalstvo se uprlo in se zauzelo za evropske vrednote in načela. Oblasti pa so skušale zatreti te miroljubne proteste. Veste, kakšen, kakšna je bila posledica tega. Približno sto ljudi je režim kruto ubil. Ubili so jih ostrostrelci eh, in te žrtve so bile neoborožene. Vsi tisti, ki smo več kot tri mesece ustrajali na Majdanu, smo upali, da bo Ukrajina lahko sedaj eh, spet stopila na pravo pot, na pot pridružitve evropski družini narodov. Nažalost se to ni zgodilo. Takoj, ko so nove ukrajinske demokratične sile začele vzpostavljati državne institucije, je Rusija začela preprečevati ukrajinskemu ljudstvu, da bi uresničilo svoje sanje, da bi torej postali neločljiv del evropske družbe. Ne bom govoril predolgo o tem, kaj se je v Ukrajini zgodilo. Naj vam povem, da sem tukaj kot posebni odposlanec ukrajinske vlade, um, posebni odposlanec za Krim. Pravzaprav sem uh, šele nekaj dni uh, nazaj prevzel to vlogo. Že prej sem se večkrat srečal z vami in uh, Spomnim se, da sem eh, delegaciji Evropskega parlamenta pomagal prevesti njihove govore, zato da so lahko te podali pred eh, protestniki, ki so bili zbrani na trgu Majdan. To je bil zgodovinski trenutek, ne samo za nas, Ukrajince, ampak upam, da tudi za vas, vključno s tabo, Elmar, Jacek, gospod Salafranka. Verjetno je tudi za vas bil to uh, zgodovinski trenutek, ko ste stali uh, na trgu Majdan in nagovorili ukrajinsko prebivalstvo. Bil sem ponosen na to, kako toplo so ljudje sprejeli predstavniki Evropskega parlamenta. Očitno so izrazili njihovo željo, da želijo postati neločljiv del Združene demokratične Evrope. Takoj, ko smo vzpostavili novo demokratično ukrajinsko vlado, To se je zgodilo prejšnji četrtek. No, skoraj ne mudoma. Zatem se je na to odzvala Rusija. Kaj se dogaja sedaj? Ravno kar me je novinar poprašal o tem, kaj počno Rusi, ali je to agresija, ali je to invazija. In uh, odgovoril sem mu, da se je zgodilo oboje. Invazija in agresija. Po mojem mnenju je šlo tukaj za invazijo Rusije. Vzpostavili so nekakšno politično vojaško operacijo najprej so zajeli vladne stavbe v avtonomni republiki Krim. Zato niso imeli ustreznih pooblastil. Uh, nekateri so trdili, da to niso bili Rusi, ampak dejansko so bili to Rusi. 100 tisoč uh, vojaških sil je zasedlo Krim, torej del ukrajinskega ozemlja. Ko so nove ukrajinske oblasti dale ukaze, ukaze našim vojaškim silam na Krimu, da se naj vzdržijo nasilja, naj ne streljajo, uh, naj se torej vzdržijo kakršnega koli nasilja. Ampak kaj se je zgodilo? Ruske sile posebne sile GRU, ne vem, če veste, kaj to pomeni. No, predsednik to ve. Gre za obveščevalne enote nekdanje Sovjetske zveze, eh, torej Ministrstva za obrambo eh, današnje Rusije te enote so namenjene uh, vojaškim posegom, ubijanju, streljanju in podobnemu. Ti ljudje so brez vsakršnih poblastil, niso del vojaških sil nobene izmed držav. Oni so okupirali državne stavbe, vladne stavbe v Republiki Krim um, sedaj zaključujejo svojo operacijo, prevzeli so nadzor nad strateškimi točkami v Krimu. Naj povdarim, da niti en ukrajinski vojak uh, v Krimu ni se odzval z nasiljem, kajti ukrajinska vlada jim je ukazala naj se vzdržijo nasilja. No, tem vojaškim operacijam so sledili še nekateri politični ukrepi strani Rusije. Rusija je ustrajala, da ne prepoznava novo izvoljenega ukrajinskega parlamenta, čeprav gre za parlament, ki je bil zakonito izvoljen, političn, naša politična opozicija je bila v večini v parlamentu in niso priznali vlade, ki jo je izbral ta parlament. Oni so vplivali na mednarodno javno mnenje, začeli so ga zavajati pri tem so jim pomagali njihovi mediji po vsem svetu. Uh, trdili so, da um, ukrajinska oblast ni legitimna, da so sovražni do rusko govorečega prebivalstva v Krimu in pa južno in vzhodno od Krima. In to preprosto ni res. Če se sprehodite po ulicah Kijeva in drugih večjih mest v Ukrajini, boste lahko slišali, da ljudje v glavnem govorijo rusko. To pomeni, da nihče ne more trditi, da Rusom ni dovoljeno govoriti njihov lastni jezik. V ukrajinskih množičnih medijih sedaj slišimo, da številni rusko govoreči prebivalci protestirajo proti ravnanju Moskve, pravijo, da ne potrebujejo njihove zaščite, pravijo, da ne potrebujejo okupacije dela ukrajinskega ozemlja in zaščite z orožjem. Pri, zakaj je šlo pri tej vojaški operaciji? Šlo je za uporabo proksijev v Krimu, eh, organiziran je bil politični upor. Rusija je skušala najti izgovor za to, da okupira Krim. Celo televizije, ki so predstavljale argumente v korist invaziji, niso uspele uh, doprinesti nobenih dokazov. Samo ruska vojska je s pomočjo kamuflaže tekala po ulicah Sevastopola in pa drugih uh, mestih uh, v Krimu in uh, povzročala nemire. Spoštovani poslanci, povdariti želim, da ukrajinska vlada ni nikogar provocirala, ukrajinska vojska ni ustrelila enega samega strela. Ukrajinski parlament, ki dela noč in dan, si kar najbolj prizadeva za to, da bi ponovno vzpostavili mir in pa red na Krimu. ukrajinski parlament je pozval k spoštovanju Budimpeškega memoranduma, pozval je k spoštovanju tega memoranduma z, z strani vseh podpisnic. Gre za pogodbo o jedrskem razoroževanju. Ukrajinske vojaške sile so. Ukrajina je uničila vse svoje jedrsko orože, Eh, gre za 176 eh, vojaških konic in pa približno 2000. jedrskih glav. Tiste države, ki so podpisale Budimpeški memorandum, prav gotovo vedo, da tukaj ni šlo za obrambo ukrajinskih interesov. Nikoli se nismo sklicovali na ta memorandum. Niti takrat, ko je Rusija imela ozemljske zahteve blizu Tuzle, niti nismo se na to uh, eh, sklicovali oktobra lani, ko so Rusi se šli trgovinsko vojno proti Ukrajini. Ta memorandum predvideva dvoje okoliščin. Najprej grožnja uporabe sile proti Ukrajini ali proti njeni ozemljski integriteti in druga okoliščina je uporaba gospodarskih vzvodov, zato da bi spodkopali Eh, ukrajinsko gospodarstvo. Od, torej, ti dve zahtevi bi morali biti izpolnjeni. Sedaj smo prvič um, pozvali k spoštovanju Budimpeškega memoranduma. Danes smo se sestali z, uh, z zunanj ministrom zunanjeg, um, Združenega kraljestva. Jutri bo z nami um, ameriški zunani minister John Kerry. In Rusi ne želijo uh, sodelovati kot ena izmed po podpisnic Budimpeškega memoranduma. Ne želijo ne bilateralnih pogajanj, niti želijo, ne želijo pogajanj kot podpisnica Budimpeškega memoranduma. To pomeni, da ne spoštujejo ne norm mednarodnega prava, niti ne spoštujejo listine Združenih narodov, niti ne naše dvostranske pogodbe. ki govori o spoštovanju teritorijalne integritete obeh držav. Naj vas spomnim na to, da sem se sam zauzel za sprejem nekega um, um, unikatnega dokumenta Združenih narodov uh, 20. julija leta 1993. Tam je bilo zapisano, da bi vsakošno poseganje v teritorijalno integriteto Rusi, uh, Rusije, v, v, Ukrajine strani Rusije uh, ni v skladu z načeli in cilji listine Združenih narodov. Ta dokument je še vedno na dnevnem redu Varnostnega sveta Združenih narodov in eh, ponovno moramo uporabiti ta dokument. Eh, Varnostni svet se trenutno sestaja v New Yorku. Kaj sedaj pričakujemo od eh, Evropske unije? Seveda pričakujemo solidarnost, takšno kot ste pokazali tekom treh mesecev miroljubnih protestov. Takrat so protestniki izrazili željo, da bi bili v evropski družini demokratičnih narodov. Sedaj pa potrebujemo nekaj več kot samo solidarnost in pa izraze podpore. teritorijalna integriteta Ukrajine je ogrožena. Rusija eh, ravna agresivno, zasedla je del našega ozemlja, kršijo svoje zaveze eh, o trenutnem eh, stacioniranju ruske mornarice na našem ozemlju. Torej, ta dokument sedaj Rusija krši. Upam, da bo Evropska unija kmalo sprejela politično odločitev, da bo z Ukrajino podpisala pridočitveni sporazum, ki ga prejšnja oblast ni želela podpisati in uh, zaradi katerega se je sploh zgodil Majdan upam, da bo Evropska unija to odločitev sprejela kar se da hitro. Ukrajina je pripravljena sedaj podpisati ta sporazum. Ta sporazum je bil pripravljen za podpis 29. novembra v Vilniusu. Upam, da nas boste tukaj podprli in da boste z nami podpisali ta sporazum. Prav tako smo hvaležni za izjave, ki so jih eh, podale evropske institucije, ampak te niso dovolj. Trenutna situacija zahteva več kot samo tradicionalne odločitve. Trenutna situacija zahteva bolj odločen pristop strani Evropske unije. Primerno bi bilo, če bi uh, Evropska unija poslala v Ukrajino uh, policijske misije, enako kot pri tako imenovani uh, misiji, ko so cariniki iz Evropske unije pomagali nadzorovati ukrajinsko-moldavsko mejo. in pa kaj se dogaja na mejah z Pridnesterjem. To bi bil primeren mehanizem, za katerega bi se lahko odločila Evropska unija. Spoštovani prijatelji, na koncu se želim zahvaliti vsem vam in pa vsem tistim, ki so obiskali Ukrajino v času te politične krize. Tisti, ki ste govorili pred protestniki na Majdanu, ste sami slišali, s kakšnim navdušenjem so vas eh, protestniki podprli. Prosim, da nas še naprej podpirate in to s konkretnimi dejanji. Hvala lepa. Moja kolegina, kolegi. Kolegi in kolegice. 14 se vas je javilo k besedi. Predstavniki skupin bodo imeli dve minuti in vsi ostali eno minuto. Tako bomo ravnali. Um, prosim vas, da se vsi držite časa, vašega časa za govor. Ob štirih. Uh, ima gospod Tarašuk namreč tiskovno konferenco. Najprej dobi besedo gospod Sava Franka. Mr. David. Will you allow a point of order? I, I, are you sure, Mr. Sherman, that all political... Postopkovno vprašanje. A ste pripričani, gospod predsednik, da se vse politične skupine zavedajo te seje, ker nekatere manjkajo? They are aware, but are some uh, more uh, informed about... Da, ampak nekatere vejo, za kako pomembne informacije gre. Mr. Salafranka. Gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Tarasjuk, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Prosili ste nas za solidarnost. V imenu skupine ELS lahko izrazim vso solidarnost, odločno tudi obsojam rusko posvedovanje v vaši državi. Mislim, da je to dejanje v nasprotju z mednarodnim pravom, s tem so bile kršene tudi listine Združenih narodov, s tem je ogrožen tudi mednarodni mir. Zanimivo je, da je to ena od držav, ki so podpisale memorandum iz Budimpešte, ena od držav, ki deluje kot garant. Vseeno pa je ta država ravnala tako, kot je čeprav smo se o podobnih zadevah pogovarjali tudi v primeru Sirije. Kmalo bo zasedal tudi Evropski svet, na katerem bodo govorili o Ukrajini. Danes zaseda tudi svet za zonanje zadeve. Zanima nas, glede na to, da ste tik pred tem, da podpišete pridružitveni sporazum, ali vaš parlament rada razmišlja o tem, da bi vstopili vstopili tudi v Severoatlantsko zavezništvo. Ste razmišljali morda o tem, če bi bilo smiselno sprejeti gospodarske in druge sankcije? Upam, da ne boste padli v past, ki so jo nastavili, da ne bo prišlo do streljanja in upam, da se boste podali na pot, ki vodi k dialogu, na pot, ki vodi stran od konflikta. Upam, da ne bo prišlo do eskalacije. Mislim pa, da nihče ne sme nasprotovati željam posameznikov po svobodi. Nekateri so celo plačali s svojim življenjem to željo za to, da bi bili svobodi. Nikakor ne bi smeli zreti stran ob tem barbarskem dejanju, ko je res prišlo do invazije v vašo državo. Hvala. Um, uh, Najlepša hvala. Gospod Tarašuk, hvala za vaše uvodne besede. Priča smo situaciji, ki se izneva v dan slabša. Imamo vprašanje za vat kot za osebnega odposlanca za Krim. Vsi vemo, da je v četrtek 50 oboroženih mož uh, udrlo v krimski parlament. Glede na moje informacije z kraja samega so imeli samo eh, člani ruske večine vstop do parlamenta. Ostali so morali biti zunaj. Policija očitno nima nadzora. Zanima me, s kom se sedaj pogovarjate na tisti strani. Bila je sprejeta odločitev o referendumu v četrtek. Moje drugo vprašanje pa je naslednje predsednik vlade je izgubil svoj stolček in je bil zamenjan. S kom se, s kom se torej pogovarjate v, na Krimu? In še eno vprašanje, vprašanje manjšin. Imamo manjšino 25 odstotkov uh, Ukrajincev, uh, imamo tudi 15 odstotkov uh, Tatarjev in vsi ti protestirajo, prizadevajo si za ozemelsko celovitost Ukrajine. Mislim, da bi morali narediti vse, kar je v naši moči, da jih zaščitimo in da zaščitimo njihove pravice. In še zadnje vprašanje, vprašanje pridružitvenega sporazuma, ki bi ga naj podpisali. Kako vi gledate na vse to? Kaj se bo zgodilo, če bo ta sporazum podpisan, saj se lahko razmere še poslabšajo? Ich möchte Sie informieren, dass der Premierminister Moram vam sporočiti, da je premijer Azorov še pod Jankovičem eh, odstopil. In parlament je potem v dogovoru z, Januko, z Viktorjem Janukovičem izvolil nov parlament. Tako so potekali dogodki. Gospod Daf. Hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu skupine liberalcev. Rad bi izrazil svojo solidarnost s protestniki in drugimi. Putin se obnaša kot nek star ruski tiran. Zdi se, da vedno reagira nasilno. Mi pa moramo razumeti, da je v sodobnem svetu odvisen od globalnega finančnega sistema in od trgov. Mislim, da je dejansko precej šipkejši, kot je videti na prvi, na prvi pogled oziroma kot misli sam. Potencial za pametne, učinkovite sankcije je velik in bi ga morali izkoristiti. Poleg tega moramo upoštevati še doprinos intenzivne diplomacije. Po mojem mnenju ima na tem mestu zelo pomembno politično vlogo NATO. Pokazati mora, da ga sestavljajo države, ki razmišljajo enako, da ima jasen namen. Tudi Evropska unija je predvsej bolj združena, kot pa je bilo to v preteklosti. Ko smo govorili o podobnih primerljivih krizah. Razumem in sprejemam dejstvo, da moramo, da, oziroma da morajo nadzorovati meje in eh, zbirati podatke in eh, to moramo početi tudi mi. Hvala. Ich habe mich bei der Kollegin Boskotz zu entschuldigen. Ich hatte das Moram se opravičiti gospe Boskurt. Ona je spraševala o vlogi premijeja na Krimu. Besedo dobi gospod Šulc. Hvala lepa, gospod Boris Tarašuk, da ste danes z nami in da ste potrdili te zastrašujoče informacije, ki krožijo pri nas. Te novice so res slabe, situacija, ki jo trenutno doživljamo, spominja prej na leto 1914, kot pa na 21. stoletje. Gre za dogodke, um, ki jih ne želimo spet doživeti. Nikoli se nisem zatiskal oči, ko je šlo za Vladimirja Putina, ko za Ukrajino pravi, mi smo en narod, potem to ne. Z, zveni kot uh, nemški poziv k ponovni združitvi, ampak kot neke teritorijalne aspiracije. Na tak način želi Ukrajino prisiliti v euroazijske povezave, ampak dosegal je ravno nasprotno. Sedaj mu je padla maska in vemo, kaj lahko pričakujemo. Seveda vam bomo dali na razpolago vso solidarnost in pa podporo, eh, ki jo potrebujete. Je pa res, da mislim da nam v tem trenutku pridružitveni sporazum ne bo pomagal. Boljše bi bilo, če bi podpisali akcijski načrt o bodočem članstvu. Tega um, leta 2008 nismo podpisali v Bukarešti. Razumem baltske države, ki so takrat rekle, raje smo v NATO kot pa v Evropski uniji. Za nas je vstop v NATO bolj pomemben kot pa Evropska unija, kajti to nam daje teritorijalna jamstva in pa jamstva, da nas da nam Rusija več ne bo grozila z to doktrino, ki jo spodbuja Putin. Češče bodo napadeni ruski prebivalci, bomo napadli tudi mi. E, to je pravzaprav sedaj v Ukrajini na Krimu postavljeno na glavo, ampak gre za enako metodo, kot smo je bili priča leta 68 v Pragi ali pa v Afganistanu leta 79. Gre za iste metode in to je res zastrašujoče. Um, Gospod Ternok. Yeah, ja, uh... Gospod predsednik Boris, tukaj sem. Toplo vas pozdravljam v imenu skupine EKR. Zelo mi je žal, da vas eh, vidim tukaj v teh okoliščinah. Bolje bi bilo, če bili pravi predstavnik eh, demokratične Ukrajine eh, z zahodno prihodnostjo. Sedaj pa smo priča kršitvam mednarodnega prava, napadom, agresiji Ruske federacije, ki jo Eh, vodi diktator Putin, ki se odloča vsem. Kršijo se listina eh, Združenih narodov, eh, dogovori OECD in tako dalje. Američani pravijo, da so edine sankcije posvetovanja. Kakšna zagotovila obstajajo? Kaj lahko pričakujemo od druge strani? zdi se mi, glede na to, da spremljam razmerje na kraju samem, da so Krim pogotnili zaradi laganja. Putin, eh, KGB in drugi so organizirali vse skupaj že več tednov dni, lažejo, pravijo, eh, da je tam 670 eh, tisoč Rusov, ki so morali iz Krima prebegniti v Rusijo, kar je neumnost. Dejansko obstajajo ekstremni nacionalisti eh, in ti so prišli v Donetsk, kjer vodijo eh, nekatere od protestov. Potrebujemo jasne sankcije, ne vem, eh, če je Putin pripravljen na prava pogajanja, ampak mislim, da bi moral odgovoriti na jasne sankcije, kakršne imamo za Iran pokazati moramo tudi solidarnost eh, na strani Turkov zaradi manjšine Tatarjev. Mislim, da bi eh, Turčija morala pokazati isto solidarnost eh, za svojo manjšino, tako kot Rusi počnejo za svojo skupino. Ukrajinci so v preteklosti že v velike meri trpeli in vse skupaj nas spomni na Česko-Slovaško. Kakšne sankcije lahko sprememo? Sam uh, Eh, predlagam podpis pridružitvenega sporazuma. Vprašanje referenduma na Krimu, a je eh, Putin kdaj govoril o referendumu o neodvisnosti? Ne, nikoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prihajam iz skupine GUE, Tudi sam bi rad izrazil solidarnost in podporo ukrajinskemu ljudstvu. Oni so edini, ki se lahko odločijo o lastni prihodnosti. Če dovolite, bi rad dejal še naslednje. Zdi se mi, da je vsa ta razprava dokaj enostranska. Poslušal sem kolege, ki imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje. Ne razumem pa naslednjega. Za glavnim omizem imamo zgolj eno mnenje, eno stransko mnenje. Ne moremo imeti monopola eh, za resnico, nad resnico. Slišati moramo različna mnenja in tukaj brez dvoma različna mnenja obstajajo. Kaj se je zgodilo z real politiko? Številni v tej dvorani so istega mnenja. Sedaj pa se zdi, da pozabljamo na dejansko Eh, situacijo, na dejanske razmere na Krimu. Omejiti moramo škodo, ne pa jo še povečati. Evropska unija bi morala biti prav tako previdna na tem področju, tako kot je eh, previdna v drugih primerjih. First of all, uh, dear friends, I would like... Dragi prijatelji in prijateljice, najprej bi se vam rad zahvalil za vaš interes, ki je jasno izražen v vaših eh, izjavah in vprašanjih. Naj najprej odgovorim na vprašanje prijatelja Ignacija Salafrake. Res je, ekonomske sankcije zoper Rusijo so dober način, da Ruse udarimo po prstih. Širše gledano morajo biti zastavljene, to ne smejo biti zgolj ekonomske sankcije za ruske uradnike, ki so sodelovali pri izvajanju ukazov eh, glede agresije zoper Ukrajino. Glede NATO, takole kolegi in kolegice, vemo, bolj kot kdorkoli drug, da se moramo sami braniti, same ga sebe moramo zavarovati. Na drugi strani je pa seveda NATO zelo pomembna eh, mednarodna varnostna institucija, igra in je igrala pomembno ulogo za zagotavljanje eh, varnosti v Evropi in eh, širše v kontekstu Severnega morja. Severnega Atlantika. Ukrajina leta 2006 uložila eh, prošnjo za pridružitev k akcijskemu načrtu za članstvo. Leta 2008 na vrhu eh, NATO v Bukarešti je bil podan odgovor. Vrh je pozdravil prošnjo za članstvo, ki jo je uložila Ukrajina in na vrhu je bilo dogovorjeno, da bo Ukrajina postala članica NATO citiram odločitev v Bukarešti. In to se je zgodilo 3. aprila leta 2008. Kaj pa sedaj? Bil sem, sem in še naprej bom jasen zagovornik članstva Ukrajine tako v Evropski uniji kot tudi v NATO. Obene pa bi rad dejal naslednje trenutno v ukrajinskem parlamentu ne moremo izključiti morebitne odločitve za članstvo v NATO. Sam puščam to možnost odprto in osnutek resolucije je že bil uložen v ukrajinskem parlamentu. Glasovanje bo morda potekalo jutri. In če bo glasovanje o tem osnutku resolucije potekalo, potem bo eh, velika večina članov parlamenta to podprla. S kom se pogovarjamo na Krimu? No, kaj se je zgodilo na Krimu, preden so tja udrli Rusi? Situacijo so pripravili politično. Uporabili so posrednike v eh, krimskem parlamentu in v krimski vladi. Z nezakonitimi metodami so se znebili vodstva krimske vlade. Niso imeli večine, ki je podprla eh, to odločitev, tako da je odločitev nelegitimna, nezakonita. Rusi so na položaj namestili osebo, ki je znana kot ena od eh, vodi kriminalnih združb na Krimu, to je gospod Aksionov. In on sedaj eh, vodi vlado na Krimu. Pod poveljem Rusov, seveda. A se naj pogovarjamo z njimi, to je popolnoma irrelevantno. Vršilec dožnosti predsednika je eh, določil predstavnika za Krim, to je gospod Konecin, dobro znan politik, ampak vse skupaj nadzirajo Rusi, ki s svojimi posredniki nadzirajo tako politično situacijo, kot tudi eh, vojaško situacijo, uporabljajo namreč eh, lastno vojsko. Vprašanje nacionalnih manjšin. Če verjamete ali pa ne, krimski tatari so med vsemi eh, skupinami na Krimu najbolj pro-ukrajinsko usmerjeni. Trenutno na vkljub poskusom eh, podpihovanja eh, sovraštva v skupini Tatarov. Kljub temu je prišlo do dogovora s tistimi, ki so uh, služili v sovjetski vojni tekom uh, afganistanske kampanje. Sedaj te skupine, nekdani Afgan, Afganci, uh, Afganistanci in uh, Tatari, skrbijo za mir v mestu podpis pridružitvenega sporozuma. Ne vem, kako bi lahko ta dokument, o katerem so se dolgo, smo se dolgo pogajali, od 2007 naprej, kako lahko s tem eh, spodbudimo nekaj pozornosti. Vse skupaj se je začelo eh, na Majdanu. Protesti so začeli na Majdanu, zato ker se ljudstvo ni strinjalo s, pod, eh, z odločitvijo organov vlade, da ne podpišejo pridružitevnega sporazuma. Večina parlamenta bo in je za podpis pridružitvenega sporazuma. In ta ustavna večina predstavlja večino Ukrajincev. Ljudje bodo podprli podpis pridružitvenega sporazuma. To je dejstvo. Kakšna zagotovila imamo, Charles? Tekom teh pogajanj o memorandumu iz Budimpešte, se spomnim, da je ena od držav na drugi strani luže ustrajala pri tem, da ne uporabljamo izraza zagotovila, uh, guarantees, ampak da uporabljamo assurances. Vsi vemo, kakšna je razlika med zagotovili in obljubami. Ampak v nekaterih jezikih obstaja zgolj eno tolmačenje. Isto imamo v ruščini, isto v ukrajinščini, isto v nemščini, če se ne motim. Besedo assurances prevajajo kot guarantees. To je odgovor na vaše vprašanje. Pričakujemo, da bodo nacionalni garanti, ki so nam dali assurances, eh, zagotovila, da bodo ti prenehali z agresijo. Kot eni od eh, podpisnikov tega memoranduma iz Budimpešte. Kakšen je potencial sankcij? po mojem mnenju, je vse razen eh, uporaba sile, uporabimo zoper Ruse. Uporabimo lahko tudi ekonomske sankcije in potencial za te sankcije je zelo visok. Moj odgovor je podoben tudi glede podpisa pridružitvenega sporozuma v tem trenutku. S tem bi pomagali milijonom Ukrajincev in Ukrajin, ki so mirno protestirali za proevropsko prihodnost in izbiro Ukrajine. To bo nekakšna nagrada za njihova prizadevanja. Obenem bi jim ponudili tudi brezvizumski režim in to milijoni Ukrajincev in Ukrajink pričakujejo od vas seveda gre podobno tudi eh, pri vprašanju članstva, o čemer sedaj govorijo institucije Evropske unije in tako je tudi prav. Sankcije so lahko uperjene ne zgolj zoper eh, državo, ki izvaja agresijo, ampak tudi zoper uradnike te države strinjam se s tabo, Charles, referendum na Krimu, ki ni v skladu z ustavo, eh, z zakonodajo Ukrajine, takšen referendum ne more biti legitimen in to smo že povedali v začetku. Noben rezultat tega referenduma ne more biti spremljiv in spred, zato ker je že od začetka nelegitimen še zadnja točka, vprašanje enostranskega eh, mnenja. Sam predstavljam večino Ukrajincev, ki so podpirali Majdan tekom teh treh mesecev mirnih protestov. Ne zgolj v Kijevu, ampak tudi drugot. Več kot 300 poslancev v parlamentu je glasovalo za te točke, o katerih govorimo danes. In več kot 300 poslancev, in to je več kot ustavna vešina, je podprlo to novo ukrajinsko vlado. Kako lahko potem rečete, da je to enostranska zgodba? Gre za vlado, ki so jo eh, podpirali naši nekdani nasprotniki, eh, stranka regi. Zato, ker vedo, da je to rezultat demokratične revolucije, ki se je odvila v Ukrajini. Uh, Hvala. Vsak ima po eno minuto, najprej gospod Lizek. Hvala, gospod predsednik. Dragi Boris, upam, da mi dovoliš, da te nagovorim tako kot prijatelja. Že septembra sem v odboru dejal to, kar bom sedaj ponovil. Mislim, da bi morali Vladimirja Putina predlagati za Nobelovo nagrado za medicino. Sedaj je namreč odprl uh, oči vseh nas, pokazal nam je, kakšna je njegova strategija uh, za centralno in vzhodno Evropo. Ti verjetno bolje poznaš Vladimirja Putina, kot ga poznamo mi. Kaj želi? Ali si želi Krima? si želi vzhodnega dela Ukrajine, si želi celotne Ukrajine. Moje drugo vprašanje pa je, kaj bi lahko naredili za to, da mu stopimo na prste in ga ustavimo. Ja, Hvala, Chrysler Dofler. Hvala lepa. Nič še niste povedali o vlogi um, OECD in ZN. Strinjam se s tem, da lahko vse skupaj rešimo samo diplomatski poti. Um, jutri bi se morali sestati tudi z predstavniki Rusije, kajti mislim, da brez Rusije ne bomo našli rešitev. Lahko Putina razglasimo za norega, naredimo, kaj hočemo, ampak brez tega, da vključimo tudi njega v dogovor, nam ne bo uspelo rešiti ničesar. Polovica Rusi, Rusov že tako ali tako živi na minimumu, tako da nadaljni bojkot ne bi pomagal nikomor. Mislim, da bi morali najti rešitev po diplomatski poti um, in uh, tudi z pomočjo vsem pa NATO. Hvala lepa. Gospodine predsedniče, gospodin Tarasiv gospod predsednik, gospod Tarasjuk, prihajam iz Hrvaške in vidim ogromno podobnosti med to schemo, ki jo danes uporablja Putin in tisto, ki jo je v začetku 90-ih uporabljal Miloševič. Ne gre sicer za isto schemo, isti program, ampak obstajajo nekatere podobnosti. Rad bi izpostavil predvsem naslednji element. Namreč na nek način skušajo izkoristiti del mednarodne skupnosti zato, da bi dosegli svoje cilje. Sam bi podaril predvsem tisto, kar ste sami izpostavili. Solidarnost moramo izraziti tudi na bolj konkreten način. Sami ste jasno povedali, kaj pričakujete od nas. Mislim, da bi morali z tega sestanka oditi z zelo jasnim sporočilom našega odbora, namreč, da Evropski parlament ponuja vso solidarnost. Hvala hat das Wort Sir Robert. Gospod Robert ima besedo. Gospod predsednik, ruski mediji jasno kažejo, da želijo odgovore. Pravijo, da je bil izvoljeni predsednik uh, strmoglavljen. To je res. Pravijo, da imajo dogovor o podpori uh, črnomorske flote v Sevastopolu in dejali so, da so zgolj želeli poskrbeti za varnost te mornarice. Zakaj se ni nihče zavezal k zaščiti tega dogovora o eh, ohranitvi črnomorske flote vse do leta 2042? In Kitajska je glede na moje podatke dejala, da podpira rusko stališče. Kaj to pomeni? Razen seveda, da je Varnostni svet eh, Združenih narodov zapravljanje časa. Hvala, gospa Ljubčeva, eno minuto imate. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Налепша хвала, господ председник. У българщини бъм говорила. Господ Тарашук, Hvala vam. Priča smo vedno slabšim razmeram, kljub vsem našim resolucijam, kljub našemu trudu in energiji, ki smo jo vložili v vprašanje Ukrajine. Mislim, da moramo vseeno eh, stati drug drugemu ob strani v tej dvorani. Smo prijatelji Ukrajincev in Ukrajink. Z njimi moramo biti solidarni. Sedaj moramo konkretno izraziti to solidarnost. Zagotoviti moramo mir in mirno razrešiti vprašanje Ukrajine. Ohraniti moramo njihovo ozemelsko celovitost. Zaščititi moramo pravice manjšin, ki so v nevarnosti. Imam naslednje vprašanje. A menite, da je zakon o jezikih v Ukrajini dober pristop, da bi lahko obrali to vrstno pot. Razmisliti moramo tudi o sankcijah, ampak te sankcije ne, morejo, ne smejo prizadeti državljane Ukrajine, eh, Rusije ali pa Evrope, ker ti niso odgovorni, odgovorni za to, kar se dogaja. Po mojem mnenju je Ukrajina postala eh, strateški problem in to velik. Gospod Imes Makers. Požitr. Eh, hvala lepa gospod predsednik hvala lepa tudi gospodu tarasiku da je danes z nami hvala lepa da ste nam pojasnili določene zadeve na začetku bi rad povedal da sem sam zelo solidaren z vlado v kijevu vlado v celoti podpiram tudi mednarodna skupnost bo po mojem mnenju morala storiti veliko več. Predvsem pa se bo morala potruditi za to, da se razmere umirijo. Sam sem bil danes v stiku tudi s prijatelji na krimskem območju. Zadeve so resne. Pravzaprav se širi strah, vodi se neke vrste psihološka vojna. Ljudje sploh več ne upajo zapustiti tega območja, nihče ne vstopa na to območje. Prišlo je tudi do jasnih provokacij, ne vemo, kaj naj storimo, če bi vojaško posegli, se znajo stvari zaostriti. Seveda imajo Rusi določene prednosti, ampak oni trdijo, da samo ščitijo rusko prebivalstvo. Tudi v Sevastopolu skušajo zagotoviti sebi ugoden položaj. Gracias, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Rasjok, sama obsojam rusko invazijo. Imam pa nekaj vprašanj za vas. Pravzaprav bi želela še nekaj dodatnih pojasnil. Zanima me, če nam lahko načrtate čim bolj jasno sliko. Predsednik moje skupine je prosil, da Rusijo vključimo v tak odprt politični dialog. Tudi drugi iz diplomatskega kroga so pozvali k podobnem. Namreč morda ni smiselno Rusijo v tem trenutku izključevati iz tega dialoga, glede na to, da je eno se zadnje vele sila. Namreč, če bomo Rusijo izključili vseh teh pogovorov, bi se znale stvari zaostriti, namesto da bi se umirile. Zanima me tudi, kaj se bo zgodilo v Ukrajini, ali bo Ukrajina uspela zaščititi tudi manjšine, ali bo zaščitila tudi jezike manjšin, ali bo zaščitila rusko manjšino, boste sprejeli ustrezno zakonodajo na tem. Zanima me tudi, kaj boste storili z Rusi na tem območju. Presinski je rekel, da se bo prav tako boril znotraj ruske pomorske baze v Sevastopolu. Zanima me, kaj se dogaja s tem v zvezi. Hvala. Gospod Boljanič. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je vsem jasno, kaj se je zgodilo v Ukrajini. Sam sem hvaležen gospodu Terasjuku za to, ker nam je predstavil celovito sliko. Po drugi strani pa vidimo, da Rusija ne spoštuje človekovih pravic, demokratskih praks in vsega ostalega. To vrstno diktatorstvo spoštuje samo lasten nacionalni interes. Zato je Rusija storila korake, da zaščiti nacionalne interese. Rusije ne bomo spremenili, nimamo niti volje, niti moči, da to dosežemo. Lahko pa pomagamo Ukrajini. Čeprav bi morali vedeti in priznati tudi, kakšna bo cena za to. Upam, da ne bomo posegli vojaško. Lahko pomagamo z političnega vidika, znatno lahko pomagamo na tej ravni in na gospodarski ravni. Seveda pod pogojem, da so države članice takšno pomoč pripravljene ponuditi. Zanima me, ali to drži. Je. Hvala lepa. Tarašok. Gospod Tarasjok. Še enkrat bi rad izrazil hvaležnost za vsa ta zanimiva vprašanja. Hvala tudi za zanimanje, ki ga kažete do tega problema. Ravno kar ste me vprašali, zakaj se zauzema Putin, ali želi zauzeti Krim, ali vzhodni del države, ali kar celotno Ukrajino. Tako da bom odgovoril na vaše vprašanje s pomočjo zadnjih informacij. Kolikor vem, so Rusi že zbrali svoje vojaške sile na vzhodni meji Donetsk, Harkev in Luhansk. So kraji, kjer so namestili svoje vojake, tako da so zadeve resne. Z Rusi imamo opravka že kar dolgo še v času, ko smo bili uradno z njimi, ko smo bili del Sovjetske zveze, smo imeli opravka z njimi in lahko vam povem na podlagi teh izkušenj, da Rusi ne bodo zadovoljni niti z enim, niti drugim elementom, ki ste ga ponudili. Namreč Rusija želi nadzorovati celotno Ukrajino. To je edina koncesija, ki jo bodo sprejeli strani Ukrajine. Drugih koncesij ne bodo podprli. Istočasno pa bi rad povedal, da je med nekdanjimi sovjetskimi republikami Ukrajina edina, ki se je vsa ta leta uspešno upirala temu, da bi jo Rusija podredila sebi. Ukrajina je edina, ki je vodila svojo zunanjo politiko, vsaj če jo primerjamo z ostalimi nekdanjimi sovjetskimi republikami. Tako da je to del odgovora na vaše vprašanje. Kako lahko Putina zaustavimo? Putina lahko zaustavimo samo na dva načina. Kot prvo, lahko ga zaustavijo njegovi državljani, do tega bo že prišlo. Druga možnost pa je, da nekaj stori mednarodna skupnost. Je pa vse odvisno od tega, kako resno mednarodna skupnost jemlje svojo odgovornost za to, da agresorja ustavi. Kar zadeva OVSE. Mi se seveda zanašamo tudi na OVSE, kajti menimo, da je to instrument za mednarodno sodelovanje. Po drugi strani pa je OVSE močno odvisna tudi od Rusije, tako da ima omejene zmogljivosti. Diplomacija, da, strinjamo se, da je treba najprej uporabiti diplomatska sredstva, ampak zakaj Rusi niso izkoristili te priložnosti, zakaj niso uporabili diplomatskih možnosti preden so izvedli invazijo na del ukrajinskega ozemlja. Sankcije, rekli ste, da bi sankcije lahko škodile ljudem, ampak naj vas vprašam nekoliko drugače. Ali bo cena, ki jo bodo plačali Rusi za invazijo v Ukrajino, previsoka? Mislim, da bo ta cena cena, ki jo bo plačal vsak Rus, kajti sredstva za to invazijo jemljajo iz eh, socialnih proračunov. Ta denar bi lahko porabili za nudenje socialne pomoči ruskim državljanom, namesto tega pa uporablja ta sredstva za invazijo. Sir Robert, omenili ste to, da naj bi zakonito izvoljenega predsednika Ukrajine enostavno odstavili. Nihče pravzaprav ne dvomi v to, da je bil Janukovič zakonito izvoljen. Veliko ljudi v Ukrajini je takšnega mnenja, ampak tu ne gre za to, da bi mi vrgli ukrajinskega predsednika z prestola. Govorimo o predsedniku države, ki je zbežal iz države, na neodgovoren način je zapustil državo, pustil jo je samo On je celo podpisal 21. februarja sporazum z opozicijo, prevzel je določene obveznosti, potem pa je zbežal. Ilmar Brok je bil celo prisoten v podpisu tega sporazuma. Tako da je predsednik namenoma zapustil državo, ni izvedel tega sporazuma, sporazuma, ki bi ga moral začeti uresničevati, ni vnesel sprememb v ustavo, čeprav se je zavezal da bo po glasovanju v parlamentu spremenil ustavo, namesto tega je predsednik zbežal, pobegnil je iz države. Tako da smo mi mnenja, da je predsednik pravzaprav storil dejanje, ki bi ga lahko obravnavali kot izdajo. Namreč, ko je podpisal tako imenovani sporazum Harkiv, sem predstavil osnutek resolucije v parlamentu. Rekel sem, da ko je podpisal sporazum Harkiv, ko je dopustil, da se ruska flota do leta 2042 razširi tudi na naše ozemlje v Sevastopolu, da je to dejanje izdaje. To je storil. Nobene potrebe ni bilo za to, da bi podaljšali prisotnost ruske flote do leta 2017. Trenutno veljavni sporazum Rusiji omogoča, da ostane na ozemlju do leta 2017. Zato se mi zdi, da v ukrajinskem parlamentu trenutno vlada velika večina, ki bi lahko odpovedala sporazum Harkiv in ki bo Rusiji podelila pravico, da ostane na ozemlju do leta 2017. Kitajska Sam nisem seznanjen z nobenimi informacijami, ki bi nam dala misliti, da Kitajska podpira rusko stališče. Kitajska je v Varnostnem svetu Združenih narodov rekla zgolj to, da je bila, je in bo spoštovala oziroma se zauzemala za ozemalsko celovitost. To je vse, kar vemo o Kitajski in njenih izjavah. Nacionalne manjšine v Ukrajini spoštujemo, tako kot je treba. Do tega sklepa je prišel tudi visoki komisar za nacionalne manjšine iz Ovseja. Lahko ga povabite na zasedanje AFET in ga sami o tem povprašate, kako je on ocenil stanje pravic ruske manjšine v Ukrajini. Potem zakonodaja glede jezikov. nedavno smo glasovali o zakonu o nacionalnih manjšinah. Ta zakon ni bil izglasovan, glasovali smo proti, ker je bil zakon neuravnotežen, uložila ga je nasprotna stran. Ta zakon je skrbel samo za ruse, bil pa je spisan na škodo drugih večjih skupnosti v Ukrajini, tudi Ukrajincev zato smo dosegli politično soglasje tega zakona. Vršilec dožnosti predsednika ni podpisal. Dogovorili smo se, da se bodo skupine v parlamentu sestali in pripravili novo različico zakonodajnega akta, ki se nanaša na zaščito nacionalnih manjšin in jezikov. Naj vam povem, da je Ukrajina tudi podpisnica listine o pravicah manjšin in jezikov manjšin sveta Evrope. Strogo se držimo določb te listine. Mislim, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Še enkrat res najlepša hvala za izraženo solidarnost in sočutje. Hvala.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 nadaljevali, nadal, uh, bomo nadaljevali razpravo. Ob 18.30 minut bo prišel v Terje Viljon in bo poročal o ugotovitvah sveta, tako da bomo lahko potem sprejeli sklepe. Morda bi bilo dobro, če bi vi do takrat ostali tukaj. Hvala. Boris, hvala, da si prišel k nam tako kratkoročno. Prav gotovo bo parlament jasno izrazil solidarnost z Ukrajino. To smo naredili že prejšnji teden za veliko večino v resoluciji o Ukrajini, ki smo jo podprli na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala in veliko sreče v naslednjih dneh. Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Preden pa besedo predam kolegu Mingareliju, pravnemu direktorju v službi za zunanje delovanje, ki se ukvarja z Bližnjim vzhodom in južnim sosedstvom. Glasovali bomo ob 5.15, samo toliko, da veste. Razprava o Kubi bo zato preložena. Tako da gremo neposredno na razpravo z gospodom Mingarelijem, ki mu tudi predajam besedo, govorili bomo o Libiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Težko je preiti iz Ukrajine na Libijo, čeprav so razmere v obeh državah nekoliko kaotične, ampak bomo vseeno poskusili. Torej, dve leti in pol po razglasitvi. v Libiji, da je država sedaj svobodna. Ugotavljamo, da ta tranzicijski proces poteka za obilico težav. Zakaj je prišlo do teh težav? Zato, ker se zadeve politično niso urejene. V državi se ne morejo zediniti glede tega, kako naj bi tranzicija potekala. Res ustrajam na tem, kaj ti številni opazovalci se izključno posvečajo varnostnim vprašanjem. Varnostne vprašanja so zelo kompleksna in razmere nas skrbijo, ampak tudi pri politični tranziciji je zelo malo možnosti, da bomo razrešili težave, tudi tiste povezane z varnostjo. Etnične in druge skupine se borijo za oblast, za vire, To je tudi razlog, zakaj je situacija tako zelo nestabilna. Obstajajo oborožene skupine, ki sejo nemir, potem imamo tudi zelo šipko vlado. Ministerski predsednik Zidan je pravzaprav tarča številnih napadov, ogromno težav ima pri uveljavljanju svoje avtoritete. Nacionalni kongres je razdeljen, poleg tega velik del svojega delovanja posveča napadom na ministerskega predsednika. Ministerski predsednik je podal nekaj nespametnih političnih odločitev, nekateri pravijo, da tudi milica poraja kar nekaj težav zaradi ugrabitev in tako naprej. Vsakič, ko ima vlada na mizi nek konkreten predlog, Milica izvaja zelo hud pritisk, poleg tega vpliva na sprejemanje odločitev strani vlade. Pri Isolation Law se je to zgodilo. Milica je uspela uveljaviti ta zakon, ki pravi, da vsi politiki, ki so bili tako ali drugače povezani z Gaddafijevim režimom, ogroženi, zato ker jim grozi možnost odpustitve s funkcije. Razmere so torej kaotične. Drugot v državah, kjer eh, prav tako vlada kaos, je vsaj javna uprava tista, ki deluje. Torej državni aparat kot tak deluje. V Libiji pa v času 42-letne vladavine Gaddafija takšnega političnega in upravnega aparata enostavno niso uspeli vzpostaviti. V teh okoliščinah seveda državljani političnim institucijam ne zaupajo, vlada politična institucionalna vrzel, zaradi tega milica in druge oborožene skupine lahko igrajo svojo vlogo. V tem političnem kontekstu ni varnosti, brez varnosti pa smo seveda priča ugrabitvam, potem usmrtitvam, zlasti v okolici Bengazija. Prihaja do političnih ugrabitev, tudi do drugih ugrabitev in eh, dojemanja talcev, potem zahtevajo plačilo odkupnine za posamezne ugrabitve. Potem je tu še vprašanje naftnih virov in virov plina, kaj lahko stori mednarodna skupnost, kaj znotraj mednarodne skupnosti lahko stori Evropska unija. Če poenostavim, bom skušal pojasniti tisto, kar smo skušali storiti najprej na političnem področju, potem še na varnostnem področju. Ko govorimo o političnem področju, se moramo zavedati, da je bila pred nekaj tedni izvoljena skupščina. Upam, da bo začela delovati čim hitreje. Delo ne bo enostavno, ogromno sedežev namreč niso zapolnili, se pravi, ta ustanovna skupščina bo nepopolna. Nekateri bodo te razmere izkoristili za to, da postave pod vprašaj legitimnosti skupščine. Druga zadeva. Vse moramo storiti za to, da se spodbudi nacionalni narodni dialog, ki bo privedel do neke vrste nacionalne sprave. Preko nacionalnega dialoga morajo ključni akterji iz strank, zlasti ključnih političnih strank in civilne družbe, sesti za mizo in se pogovarjati na miren način o ključnih političnih problemih, s katerimi se danes država sooča. Zatem bomo seveda morali prepričati organe, torej vlado in nacionalni kongres, da sta vključujoča. To pomeni, da politične sile in civilno družbo vključijo v proces priprave ustave. Ustava bi morala biti kmalo pripravljena. Evropska unija je oblikovala skupna sporočila, to je dobro po mojem mnenju, uspelo se nam je dogovoriti o nekaj skupnih sporočilih, ki smo jih potem poslali vsem političnim akterjem. Poleg tega moramo ponuditi jasno in odločno podporo tudi UNSMILU, misiji Združenih narodov, ki opravlja res nehvaležno delo v težkih okoliščinah. Tarek Mitrif, predstavnik Združenih narodov, opravlja odlično delo in mu moramo zagotoviti vso podporo. Evropska unija pa bi morala seveda ohranjati stalen dialog po eni strani z ministerskim predsednikom, z glavnimi ministri in tudi z nacionalnim kongresom, zato da bi na nek način lahko vplivali na odločitve, ki jih sprejemajo. Razrešiti je treba tudi težave povezane s človekovimi pravicami. Kot veste, je v Libiji situacija na tem področju zelo kompleksna. V zaporih je ogromno oseb, ki jim sploh ni bilo sojeno. Te osebe se nahajajo v katastrofalnih razmerah. Čim več političnih obiskov je treba opraviti v Libiji. Visoki predstavniki bi morali odpotovati v Libijo, tudi na svetu za zunanje zadeve bi se morali o tem pogajati. Mi smo predlagali, naj se začnejo pogajati tudi o okvirnem sporazumu. Pogajanja so se prekinila na začetku leta 2011, ko se je začela revolucija. O okvirnem sporazumu bi se morali začeti pogajati predvsem zato, da se čim prej normalizirajo odnosi s to državo, zato da bi to državo obravnavali kot normalno državo, pa tudi zato, da bi Libici imeli nek celovit pogled na to, kaj lahko Evropska unija ponudi. Pogajanja o okvirnem sporazumu so z tega vidika izjemno pomembna. Mi skušamo torej čim hitreje znova zagnati pogajanja. Pred nekaj tedni sem se srečal s približno 30 Libici tu v Bruslju. Na dolgo in široko sem jim pojasnil, kaj lahko Evropska unija ponudi preko takšnega sporazuma. In upam, da bodo tudi sami čim hitreje izrazili tudi željo za začetek pogajanj. Kaj lahko storimo na varnostnem področju? Skupaj z ostalimi mednarodnimi partnerji. Kot prvo, demobilizacija, razorožitev in ponovna integracija milice. To je ključna prednostna naloga. Je pa stvari težko opraviti, kaj ti milica se ne želi razorožiti, dokler ne bo oblikovana policija, dokler ne bo oblikovana vojska, tako kot morate biti oblikovani. Najprej torej treba oblikovati policijo in vojsko. Evropska unija je sprožila kar nekaj pomembnih projektov za vzpostavljanje policistov. Tako imenovani kompakt G8 in NATO usposabljajo vojake. Države znotraj G8, Italija, Združeno kraljestvo, Francija, potem eh, Američani in Turki pomagajo pri usposabljanju približno 15 tisočih policistov. Upam, da bomo k malu oblikovali tudi vojsko, ki bo lahko ohranjala mir. Mi skušamo sodelovati s policijo, vendar zadeve res niso enostavne, kajti težko je najti ustreznega sogovornika, stabilnega, verodostojnega sogovornika na libijski strani. Pomagati moramo tudi pri nadzoru maja. Na tem področju, kot veste, deluje misija EU-BAM. Nekje 50 evropskih strokovnjakov je na mestu samem ti strokovnjaki Libicem pomagajo pri usposabljanju uradnikov, zato da bodo lahko nadzirali meje. Zadeve so izjemno kompleksne, s 50 strokovnjaki zadev ne bomo uspeli zaključiti. 6000 km meja ima Libija, 4000 km kopenskih meja, 2000 km morske meje. Res moramo delovati čim bolj intenzivno z vsemi ključnimi partnerji, predvsem z američani. Poleg meja pa je pomembno tudi vprašanje orožja in municij, kam s tem orožjem po izrabi želimo si, da bi milica pomagala pri teh odlagališčih za orožje, zato ker je treba zagotoviti predvsem varnost. V Libiji je ogromno orožja, in municije. Zaradi odlaganja teh kosov ne bi smelo priti do nestabilnosti v Magrebu. Američani in Britanci so aktivno udeleženi v to delo, tudi mi bomo skromno odigrali svojo vlogo. Če želimo, da ima vse skupaj nek smisel in s tem bom zaključil, gospod predsedujoči, moramo sodelovati tudi sosedi. Zato smo skušali svoje prizadevanje usmeriti v ta regionalni okvir skupaj z Libijo skušamo vključiti vse sahelske sosede, Mali, Mauretanijo, Čad, Niger. Poleg tega pa si želimo, da bi vsi sosedi iz Magreba sodelovali, predvsem Alžirci, Tunizici in Maročani. Vse mednarodne akterje glavne mednarodne akterje je treba vključiti v naše delo. V četrtek bo v Rimu potekala konferenca oziroma srečanja na ministerski ravni s tem v zvezi. Upam, da bomo na tem ministerskem srečanju v Rimu uspeli zagnati ta političen tranzicijski proces, da se bo tudi mednarodna skupnost uspela dogovoriti. Želim si, da bi na sestanku v Rimu bolje porazdelili naloge znotraj mednarodne skupnosti. Se pravi, kaj je treba storiti prednostno, zato da pomagamo pri ponovnem uveljavljanju stabilnosti in varnosti v tej res nesrečni državi. Hvala. So, um, so Robert. Hvala lepa, sir Robert. The... Gospod predsedujoči, kako vesel sem, da vas vidim na govorniškem pultu. Hvala lepa za vašo predstavitev. Imam tri vprašanja. Glede na to, da parlamentarne operacije ne delujejo tako dobro, kot bi upali, ali vidite kakšne dokaze za tako imenovano močno vodenje oziroma možnosti za še enega diktatorja, ki bi lahko povezal različne dele države. Če ste to opazili, kako močni so ti dokazi. In potem, če vidite, da parlament ne dela tako dobro, kot bi moral, kaj lahko naredimo kot Evropska unija, zato da bi vodili eh, njihovo pot do demokracije, kako jim lahko damo na razpolago potrebno znanje, eh, kako jim lahko pomagamo. In pa še zadnja točka. To je morda manj pomembno kot neodvisno sodstvo ali izguba življenj, ampak vseeno je to pomembno. Vsi, ki ste kdaj obiskali Libijo, veste, da, tam, da je tam ogromno eh, kulturne in zgodovinske dediščine Saronika, potem različni grobovi, vse to so je zelo pomembna zgodovinska dediščina. Kaj lahko naredimo za to, da bi jo zaščitili? Hvala, gospod Milan Mon. Hvala lepa, predsedujoči. Na začetku nisem uspel vsega slišati, tako da sem prvi uvodni del vašega govora zamudil. Uh, Sam si želim, da bi na srečanju v Rimu uspeli bolje uskladiti posamezne mednarodne akterje, ki delajo v Libiji. Bi vas pa rad vprašal nekaj bolj skromnega. Zanima me, kako dobro so med seboj usklajene države Evropske unije pri svojem delovanju. En od kolegov v parlamentu se je namreč pritoževal na tem, da ni dovolj dobro spostavljeno sodelovanje med državami članicami Evropske unije, da so med seboj celo precej razglašene. Zato me zanima, če lahko poveste kaj več s tem v zvezi. Že prej sem povedal, da vas na začetku nisem slišal, ampak številni menijo, da V Libiji prihaja do balkanizacije te države. Se pravi, v tej državi je ogromno plemen, znotraj plemen je tudi ogromno razkola. Tako da ne gre samo za pomankanje institucij, gre predvsem za to, da je razkol tako velik, da je vladati praktično nemogoče. Namreč Gaddafi je z železno pestjo vladal v tej državi in sedaj mnogi menijo, da je metafizično praktično nemogoče vladati v tej državi. Morda je to nekoliko nenavadno, glede na to, da je prej država bila enotna, sedaj pa vse razpada. Zgolj v premislek, morda lahko kaj več tudi sami dodate k tej zamisli. Zanima me, ali je res nemogoče v državi vzpostaviti neko enotnost, ali se ta plemena lahko med seboj poenotijo. Ta plemena so razdeljena med seboj in tudi znotraj njih prihajajo do razkolov. Hvala, gospod Graham. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Mingarelju in želim uh, ga prositi, da pove nekaj več o o tem, kaj misli z izjavo, da se parlament mora lotiti dela. Mislim, da težava ni v tem, da parlament ne bi, hočel, ne bi hotel delati, ampak da ne more delati. Nedavno je bil napaden, morali so se preseliti v hotel, eh, predsednik gospod eh, Sermen je, je stalno eh, tarča napadov. Zanima me, kaj bi lahko naredila Evropska unija za to, da bi pomagala libijskemu parlamentu pri njegovemu prizadevanju, da bi obvladal situacijo. Prav tako vas želim poprašati o virih. Vsi smo upali pred letom ali dvema, da bi dobiček od nafte dal tej državi dovolj, da bo lahko financirala svojo obnovo. Ampak zdi se, da se to sedaj ne dogaja. Um, veliko je sporov zaradi nafte in tako naprej. Zanima me, uh, kakšna sredstva ima Evropska unija in kakšno so ta v primerjavi s tistimi, ki jih je imela med uh, konfliktom. Ali je možno, da dejansko dajemo Libiji sedaj manj podpore, kot smo jo dajali prej? Uh, Um, in v tem smislu, ali smo morda zmagali v vojni in ne bomo zmagali v miru. Gospod Kreisler Dorfler, hvala lepa za vaše besede. Ehm, to, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo. Želim se navezati na to, kar je povedal gospod Milan Mon v zvezi z tribalnimi strukturami. Dejansko se mi zdi, da prihaja do vedno ehm, večjega števila um, warlordov, ki želijo izkoristiti situacijo. Ali je moj vtis pravilni? In pa drugič, imam vtis, da se je mednarodna skupnost nekako poslovila. Eh, vse veliko drugih kriz, eh, ne glede na to, ali je to Ukrajina ali Sirija, kjer prav tako ni bilo nič rešeno, eh, uničenje, uničevanje kemičnega orožja in tako naprej. Skratka, zdi se mi, da je Libija izginila iz tega zemljevida kriz in da smo jo preprosto prepustili sami sebi. Ali je to tudi vaš vtis? Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Migareli, izvolite besedo. First of all, uh, an answer to the, the Hvala lepa. Najprej naj odgovorim na tri vprašanja sera Roberta. Ali obstaja želja po močnem vodanju v Libiji? Mislim, da ta želja jasno obstaja. Eh, vzpostaviti želijo red. Lahko si predstavljate, da je prebivalstvo naveličeno tega, da mora živeti v teh mm, kaotičnih razmerah. Njihove njihov življenjski standard se slabša zaradi tega kaosa. Jasno je, da obstaja močna želja po vrnitvi k redu in pravni državi. Ali lahko to dosežemo brez diktatorja? Upam, da ja. Zdi se mi, da so izkušnje iz prehodnih, eh, iz tranzicijskih obdobij drugih držav po svetu eh, kažejo na to, da je to možno tudi v zelo težkih okoliščinah. In eh, Libija je v zelo težkih okoliščinah, ne gre samo za odsotnost političnega razreda, gre tudi za popolno odsotnost državne infrastrukture. To pomeni, da imamo najslabše pogoje za tranzicijski proces. Ampak kljub temu so tisti, ki so vodili revolucijo v Libiji, želijo vzpostaviti um, mir in red brez novega diktatorja. Verjetno bo to vzelo še nekaj časa, ampak pričem sem, da bomo prišli do tega cilja. Drugič, kaj lahko naredimo za to, da bi jih vodili in jim pomagali? No, s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Watsona. No, mi smo od konca konflikta v Libiji tej državi namenili 130 milijonov evrov. Eh, tega smo, ta denar smo namenili sektorjem, kot so javna administracija, eh, zgradbe, reforma policije in eh, pravosodja, spodbujali smo razvoj civilne družbe. No, ampak ni lahko izvajati te projekte, kajti nimamo nekih stabilnih sogovornikov nimamo javne administracije, kakršno smo imeli pred 30 leti v, eh, na Češkem ali na Polskem in pred 20 leti na Balkanu. Tako naši strokovnjaki samo z velikimi težavami lahko izvajajo svoje projekte, ampak seveda si prizadevamo za to, da bi projekti napredovali in da bi Libiji pomagali pri tranziciji. Eh, res je, treba je zaščititi tudi manjšine. Prav gotovo eh, je treba zaščititi manjšine in enako velja za tiste, ki so bili pridržani brez pravičnega sodišča. Te moramo zagotoviti čim prejšnje sojenje ali pa uh, morajo biti spuščeni na svobodo. Gospod Milan Mon. Ali obstajajo težave pri usklajevanju med državami članicami v Liviji? Iskreno rečeno, uh, kar boriti se moramo za to, da se vsaj delno uskladimo. In če sem popolnoma iskreni, to nič presenetljivega. V Libiji je veliko denarja tudi zaradi nafte in plina, nekateri sklepajo bogate pogodbe tudi z naših držav, tako da moramo mi sicer spoštovati možnost, da se sklepajo pogodbe na različnih področjih, ampak države članice znotraj Evropske unije bi se morale bolje usklajevati med seboj, zato da bi zagotovile tudi večji vpliv na področju politike in varnosti. V zadnjih mesecih je bil dosežen napredek na tem področju, po mojem mnenju. Sicer nismo še dosegli zadovoljivega stanja, še se bomo morali boriti, ampak z dobro mero energije in volje bomo uspeli razmere izboljšati. Prav imate, ko izpostavljate tudi dejavnik plemen, zakaj je Gaddafiju uspelo poenotiti plemena veliko bolj enostavno kot nam? Zato, ker je diktator in diktatorju je laže združiti plemena, jih poenotiti, kot pa to lahko stori nek demokratičen režim. Uh, ogromno plemen je, ki se borijo med seboj. Ta plemena so organizirana bodi si na geografski podlagi. Milica iz Intana in Mistrates je močna. Plemena se organizirajo tudi na etnični osnovi. Imamo Tebuje, Tuarege in druge, ki ne želijo sodelovati na referendumu o ustavi oziroma na volitvah v ustanovno skupščino ogromno težav imamo s posameznimi plemeni, ampak to pomeni samo, da še toliko bolj potrebujemo vključujoč proces. To tudi kaže, v kolikšni meri bosta morala vlada in parlament vložiti truda, če želita karkoli doseči. Work, but is under... Gospod Watson je rekel, da parlament sicer deluje, ampak je stalno tarča napadov. To je res. Veliko je grožen strani milic, milic eh, tako eh, parlamentu, nacionalnemu eh, splošnemu kongresu in vladi. Ampak v parlamentu si stalno prizadevajo, skoraj vsak dan grozijo premijeju Zidanu poslance moramo pozvati k temu, da naj ravnajo bolj odgovorno in da naj delajo v interesu njihove države. Gospod Kressler Dorfler, vprašali ste, ali je Libija še vedno naša prednostna naloga. Ja, eh, tako mora biti, kajti Libija se ne bo jutri spremenila v. Eh, črno luknjo. Če se bi to zgodilo, bi bile posledice za Evropsko unijo zelo velike, ko gre za priseljevanje, ko gre za eh, organiziran kriminal. Eh, skratka, Libija mora ostati visoko na našem dnevnem redu in mislim, da se tudi naši politični voditelji strinjajo s to izjavo. Ali lahko uh, ustrajam pri svojem vprašanju, poprašal sem vas o zgodovinski ki jih eh, o zgodovinski dediščini v Libiji. Ja, če sem odkrit, eh, ne govorimo pogosto o tem, eh, mislim, da to ni tako zelo problematično. Res je, da bi temu morali posvetiti nekaj pozornosti. Spomnim se, da smo pred približno dvema letoma razpravljali o okvirnem sporazumu z Gaddafijevim režimom. No, takrat smo razpravljali tudi o tem vprašanju. Libijske oblasti so nas takrat eh, prosila, naj poskrbimo za to, naj jim, us, naj jim pomagamo upravljati z njihovim eh, kulturnim bogatstvom. No, ampak moram reči, da to ravno ni najpomembnejše za nas, ko govorimo z eh, Libicem. Ampak strinjam se z vami, temu bi morali posvetiti več pozornosti. Hvala. Upam, da veste, da vam bomo skušali pomagati obdržati vse skupaj pod nadzorom. Želimo vam veliko uspeha in upam, da nas boste k malu spet obiskali. So, uh, friends, tako, dragi prijatelji, glasovali bomo ob 5. uri in 15 minut, tako da to takrat prekinjam sejo. Hvala. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich äh, den Tagesordnungspunkt. Gospen gospodje, začeli bomo vrnavati sedmo točko na dnevnem redu, gre za glasovanje o poročilu o napredku Turčije za leto 2013. Poročevalka, ali imate še kakšno pripombo? voorzitter dat ik hoop dat de socialistische fractie dat u ook blijft bij de afspraken die u op een ja, gospod predsedujoči, upam, da se bo SD držala dogovora, ki smo ga sprejeli v zvezi z nekaterimi ključnimi točkami. Kaj ti zdi se, da je v parlamentu potrebna izmenjava dajanja in sprejemanja in držati se moramo kompromisov. Prvič sem doživela takšno ravnanje in mislim, da resnično ni spremljivo, da se katera izmed skupin ne drži svoje besede. Hvala lepa. Skupina PS je pred tem sestankom zasedala na ravni delovne skupine, mi smo zauzeli drugačno stališče, kot so ga zauzeli poročevalci v senci, zato tokrat zauzemamo drugačno stališče kot prvotno. Hvala. Hvala lepa. Ja, živimo pač v svobodnem svetu, tudi če ta včasih ni najbolj udoben. Vsak naj se odloči, kako želi. Lahko stresem še nekaj podobnih floskol. No, eh, začeli bomo z glasovanjem. Predlog spremembe 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromise dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa 59 in 60 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 61 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 63 za. Oprostite, najprej 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 je bil umaknjen, tako da sedaj glasujemo o kompromisu 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77. 77. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog skrbi 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog skrbi 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, za ustni predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 107. Najprej še 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto, ampak bomo to preverili elektronsko. 106. ist angenommen. Sprejeto. Kompromis 6. Za. Še predtem predlog smembe 107. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 126. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto, 132 za, proti vzdržani zavrnjeno. 135 za,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 Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 141. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 144. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 144. 160 za, 160 za, 144, verjetno so, glaso, so socialisti glasovali proti. Bomo preverili 144. oprostite, ne moremo uporabljati elektronskega preverjanja za spreminjanje izida glasovanja. Taki triki niso dovoljeni, gospa Muniz. Konec glasovanja. Ampak tudi to ne pomaga. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, še enkrat do za, proti, vzdržani zavrneno. 158 za, proti, vzdržani zavrneno. 162 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, oziroma bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 170, lahko glasujete. Ja, priznam, nisem se skoncentriral. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. 8 proti 36.

Sedaj bomo videli moč liberalcev. Sto štiriinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto šestinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto sedeminsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto oseminsedemdeset v dveh delih, prvi del, kdo je za? proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, ker eh, so socialiste nekoliko zmedeni. Mikrofon, prosim. Which is the number of the amendment? Because there was no translation. O katerem amandmaju glasujemo, ni bilo prevoda. 178 drugi del, to preverjamo. Drugi del preverjamo elektronsko. Konč glasovanja. Zavrnjeno. 179 za. Marijete se vendar znaš angliško. That's, Your English is German. Okay. That is a problem. The Greeks more and more do not understand the Germans. <laughs> ja, res veliko teže pa razumeti nemško. Sto devetinsedemdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis enajst za, proti, vzdržani, sprejeto, 189 za, proti, stržani, sprejeto. Zavrnjeno se popravlja predsednik. Ja, ki pa je sedaj ta predlog spremembe? Ja, hier. Ja.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 Res je, pozabili smo na 181, pravi predsednik. Torej 189 je bil zavrnjen, 191 za, proti, vzdržani. Ja, nič ni pomagalo. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 201 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 202 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 202 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti vzdržani sprejeto, 210 za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Izid ni bil jasen. 210 glasujemo elektronsko. Es ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 26. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 223 za proti vzdržani za uh, sprejeto, 224 za proti vzdržani sprejeto, 225 za proti vzdržani zavrnjeno, 226 za proti vzdržani zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231-32 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 mein Päckchen ist die andere äh, Seite herum. Ja, äh, moj svežen je spet v obratnem vrstnem redu. Verjetno imamo kakšnega arabskega sodelavca. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 240, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 242 za, proti vzdržani zavrnjeno, 243 za, proti vzdržani zavrnjeno, 246 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto, 250 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 16a za, proti vzdržani sprejeto, 261 za, proti vzdržani zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani, sprejeto, 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno se popravlja predsednik. Thank you. 275. 269 še nismo glasovali. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 269 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 280, 281 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 984 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 286 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 288 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 289 za, proti, 289 bomo preverili elektronsko. Ah, Mit 13 zu 33 abgelehnt. 13 proti 33 zavrnjeno. 292. Še prej 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 292 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 297 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 298 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 300 za, proti vzdržani zavrnjeno, 201, 301 eh, za, proti vzdržani zavrnjeno, 302 za, proti vzdržani zavrnjeno. 303 za, proti vzdržani zavrnjeno. 305 za, proti vzdržani zavrnjeno, 306 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 307 za, proti, vzdržani, sprejeto, 309 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Nolen, ček. 309 preverjamo elektronsko. Avšemo izkušlosen. Konec časovanja. 11 proti 37, zavrnjeno. 310 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 311 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 311, želite, da preverimo. To je bilo zavrnjeno. Tu so pač socialisti spremenili svoje stališče. Kon glasovanja 11 proti 32. Tristo dvanajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, tristo štirinajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, tristo petnajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 326 bo skurt. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 327 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto. 337 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Gospod Dav. This... Gospod predsednik, pri predlogu sprejembe 338 bi rad zaprosil glasovanje po delih.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 del eh, loče eh, glasovanj v drugem delu. No, Gospod predsednik, imamo standardna pravila. In pravila pravijo, da se moramo prečasno odločiti, če bomo glasovali po delih. Gospod, da veste, da smo proti predlogu spremembe, ampak če želite dvakrat izgubiti prav. Recht, no? also im Prinzip wollten, aber Geoffrey, uh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew. I'm very close to opinion about what happened. Andrew, sem blizu temu mnenju, ampak sprejeti moram pravila, če je predlog o glasovanju po delih zavrnjen, je pač zavrnjen. Glasujemo, kdo je za 338. Kdo je za? Se upravičujem and who accepts it? <laughs> Where, who is in favor? Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prerašmembe ena. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za proti vzdržani, sprejeto tri za, proti vzdržani, zavrneno štiri za, proti vzdržani, sprejeto pet za, proti vzdržani, zavrneno šest za, proti vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Radlo so mi bez šest. Abstimo izkišlo konec glasovanja. 13 proti 34 zavrnjeno, 7 za, proti vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9 za, proti vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti vzdržani zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Absolutno, skišla sem.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 24-25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani. <clears throat> Mislim, da je sprejeto. Bomo pa preverili elektronsko. ja, še vse, ki šlo sem. Konec časovanja. 19 proti 30. 26 za. 26. A to je bilo 26. 27, to je za. Proti vzdržani zavrnjeno. 28 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 29 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 30 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani zavrnjeno, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje. Lahko glasujete elektronsko. Uh, äh, ja. Konec glasovanja. 36 za, 8 proti, 5 stržanih glasov. Čestitamo, gospod poročevalka. Rija, zahvaljujem se ti. To poročilo si pisala zelo dolgo. Vedno si skušala iskati večine, večine pri tej težki temi, ker ne boš več kandidirala. Je to bilo verjetno tvoje zadnje poročilo o napredku Turčije. In uh, zato se ti zahvaljujem. Hvala, gospod predsednik. Nikoli ni dolgočasno, ko je človek poročevalec za Turčjo. Zahvalila bi se kolegom in kolegicam, ne zgolj za današnji dan, ampak še posebej danes. In to zato, ker smo končno naredili to, o čemer smo se dogovarjali in dogovorili v zadnjih nekaj tednih bistvenega pomena je bilo, da smo vseh teh letih oblikovanja poročila o Turčiji prišli do dogovora v parlamentu. Do poštenega dogovora, ki obravnava Turčijo kot državo kandidatko, o kateri se pogajamo in s katero se pogajamo. Biti moramo odprti in pošteni. Veliko je kritikov in kritik še posebej letos, ampak vedno morajo biti ti eh, odnosi pošteni. Če, želimo, eh, če si želimo uspešne države, potem so reforme seveda nujne. Hvala vsem kolegom, Matej in drugim, vsem, ki so se podpisali pod nekatere zelo težke točke. Hvala. diarrhea to have not to thank us because many of Ni treba, da se nam eh, zahvališ, številni smo se bali glasovati kako drugače. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za zunanje delovanje v uporabi radiotelevizije kot orodja v, dim, v diplomaciji EU. Gospod poročevalec, vidim, da ste si opomogli, da, se, da ste si opomogli od svoje nesreče z kolesom. Uh, Sir Graham. Hvala, gospod predsednik. Nažalost nisem uspel udeležiti se prejšnji teden, zato ker sem eh, bil udeležen v nesreči, ampak moje kolo je vse skupaj preživelo brez praske. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. Na mizi imamo nekaj kompromisnih predlogov, vse podpiram. Imamo tudi pet ustnih predlogov sprememb. Ne nasprotujem eh, številkam 2, 3, 4 in 5. Govorili smo tudi o naslovu osnutka poročila, ampak gospod predsednik, ko predsedstvo odbora sprejme predlog in je ta predlog na to potrjen v konferenci predsednikov, spremembe ne more biti, razen če predsednik prosi za spremembo eh, v sklopu konference predsednikov. Gospod predsednik, prosim, da to storite. Radi bi, da bi šlo za priporočilo svetu komisiji in Evropski službi za zonalne delovanje o uporabi radio televizije. Eh, na področju spodbujanja Evropske unije in eh, njenih vrednot. Mislim, da bi na ta način, gospod predsednik, lahko vsi skupaj podprli ta predlog. Hvala lepa, skušali bomo to narediti, verjetno ni razloga, da se kdo s tem ne bi strinjal gre za enako resolucijo, ampak samo za, neko, za nek jezikovni nesporazum. Verjetno bo to možno na enostaven način rešiti. To verjetno ne bo zaposlilo preveč sodelavcev v hiši. Kdo je za ta nov naslov? Proti vzdržani tako sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 58-59 za, proti vzdržanje. Bomo to preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 13 proti 26 zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 84, 85. Ja, 84, 85 za, proti vzdržani sprejeto. 86, 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetinosemdeset, devetdeset, enaindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Veliko je bilo avtorjev, tako da je to bilo tako ali tako sprejeto. Kompromis šeste za, proti, vzdržani, sprejeto. 98-304 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti vzdržani, sprejeto, 106, 107 za, proti vzdržani, sprejeto, 108 za, proti vzdržani, sprejeto, 109, 110 za, proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Hvala vor allem die EVP. Die gewinnt immer, aber zeigt es nicht. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja 15 proti 27 zavrnjeno, 111 za, proti vzdržani sprejeto, 113 za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 115 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za, proti vzdržani zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto, 29 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Mislim, da je bilo zavrnjeno. Številka 29. Sedaj pa 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti vzdržani, sprejeto. 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani, sprejeto. 49 za, proti vzdržani, sprejeto. 50, 51 za, proti vzdržani, sprejeto. 52 za, proti vzdržani sprejeto, 1 za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, 3 oziroma 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto, 8 in 9 za, proti vzdržani sprejeto, 10.11 za, proti vzdržani sprejeto, 12.13 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog membe 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa še končno glasovanje. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sedemintrideset proti štiri, eno sežen glas, sprejeto.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 Sedaj pa poročilo Koval, kolega ni tukaj, zastopa ga gospod Tenok. Nažalost, gospoda Kovala ni z nami, ampak mislim, da je na mizo že bilo danih nekaj kompromisnih predlogov in predlagam, gospod predsednik, da takoj nadaljujemo s glasovanjem. Prav, potem pa začnimo. Kompromis pet, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 70, kdo je za, proti, vzdržani. Gospod Carjoš Volski. Ne, kdo drug? Prav. 79, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da bi jo zavrnil, ampak preverimo. Glasujemo. Ja, všem izkušal sem. Konec glasovanja. Prav. Gospod Severin ima prijatelja. Akcij. 80. Za. Kompromis 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejet. 93. Kdo je za? 93 piše. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 98. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 99. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 249. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 101. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred spred, 102 za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 253, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 256 in 116. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena. Sto sedemnajst. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sto osemnajst. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo prav. Konec glasovanja. Das ist mit 23 zu 12. 23 proti 12 sprejeto. 257, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 258, kdo je za? Proti vzdržani, spre, eh, zavrnjen se upravičujem. 119. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 1.3.3. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 12. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 151 kdo je za, proti vzdržani spred, 152 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 262 za, proti kdo je za, 262 sprejetje. 263 kdo je za, proti vzdržani spred. Kompromis 13 kdo je za, proti vzdržani spred. kompromis 14 za, proti vzdržani sprejet. 160 za, proti vzdržani sprejet. 161 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 15 kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 16 kdo je za, proti vzdržani sprejet. 268. Fleckenstein. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 198. Kdo je za? Kdo je za 198? Proti, vzdržani, zavrnjen. 199. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 200, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 201, za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo 201. Konec glasovanja. Zavrnjen. 202, kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. 269, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 206, za. Proti. Vzdržani. Spred. 210, za. Proti. Vzdržani. Spred. 211 za, proti vzdržani spred. 272 kdo je za, proti vzdržani spred. 214 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 215 kdo je za, proti vzdržani spred. 273 kdo je za, proti vzdržani spred. 216 kdo je za, proti vzdržani spred. 217 kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo. Prav. Preverjamo 217. 273 angenommen. Ja, ja, war angenommen. War angenommen. Die ja, Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 25 proti, zavrnjenje. 274 za. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 275 za, proti, vzdržani, spred. 223 glasa, proti vzdržani zavrnjen. 226 oziroma 224 za, proti vzdržani zavrnjen. 226 za, proti vzdržani zavrnjen. 276 za, proti vzdržani spred. Mislim, da smo naredili napako pri 226. Se upravičujem. 226. Še enkrat, prosim. Kdo je za 226? Proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da sem eh, prej rekel zavrnjen. 226 je sprejet. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejet. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 19 za, proti, vzdržani, spred. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za, 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 234. Kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani, sprejet. 279 za, proti, vzdržani, sprejet. 281 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1. Kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, spred. 24 za, proti, vzdržani, spred. 25 za, proti, vzdržani, spred. 26 za, proti, vzdržani, spred. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 34, kdo za? Oziroma 32, preverjamo 32. Volite mi in legi. Zdaj, da se višče, da se stvar problematično. 32, 32. Konec glasovanja. sprejetja. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, spred. 44 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 in 243 za proti vzdržani sprejeta, 50 za proti vzdržani sprejet. 51 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 4, kdo je za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 61, ne, ne. 62. Smo pri 62. za, proti, vzdržani, spred. 63 za, proti, vzdržani, spred. Dva, štiri, pet za, proti, vzdržani, spred. Navedba ena, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Ta dve, v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani, spred. 3. Kdo je za, proti vzdržani, spred. 4. Za, proti vzdržani, zavrnjen. 5. Za, proti vzdržani, spred. 6. Za, proti vzdržani, spred. 7. Za, proti vzdržani, spred. 8. Za, proti vzdržani, spred. 9. Za, proti vzdržani, spred. 11. Kdo je za, proti vzdržani spred, ali lahko glasujemo v svežnju, prav 11 do 17, kdo je za, proti, vzdržani, spreti so. Sedaj pa elektronsko glasovanje o besedilu z izglasovanjem in spremembami. Glasujte, prosim. Andrach. Äh, abstimmungsgeschlossen. Konec glasovanja. Šestintrideset glasov za, dva proti in dva vzdržana. Čestitke. Čestitke, gospod Koval. Sedaj pa osnutek mnenja o kljotskem protokolu. Kdo je za? Elektronsko glasovanje bo. tako, da bodo glasovi zabeleženi. Išla sem. Konec glasovanja. Štirinajst glasov za, en glas proti, dva vzdržana, sprejeto. Prav, to pomeni, da imamo 15 minut premora oziroma deset minut. Na to pa nas bo obiskal Pierre Vimo, ki bo poročal o seji na temo zunanih zadev v povezavi z Ukrajino. Rad bi povedal kolegom in kolegicam, da so Rusi dali ultimat ukrajinski vojski na Krimu do jutri zjutraj, eh, do štiri zjutraj tako pravijo BBC in drugi spletni mediji. Hvala.